se pridružil skupini EKR. In še drugo sporočilo. Dobil sem predloge za imenovanje od skupine EKR in za spremembe v delegacijah in odborih. Ta seznam bomo objavili v protokolu današnje seje. Do sprejetja zapisnika pa lahko uložite vaše pripombe. Najlepša hvala za vašo pozornost, sedaj pa gremo na glasovanje.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 Imamo postopkovno vprašanje gospoda Jureka. Izvolite, gospod Jurek. Pani predsednica, želim skoristiti z artiklu 164. Hvala lepa. E, po pravilu 164 V zvezi s tem bi omenil komentarje v prejšnji razpravi, ki se nanaša na to, da se je potrebno osebno srečati. Eh, gospa Kudrecka je to povedala. Otuž, eh, Hvala lepa. Povje, pani pos... Gospe in gospodje, gospa Kudrecka. je bila presenečena nad dejstvom, da gre predsednik, da bo predsednik Tusk zastopal evropsko stališče tu v zvezi z vprašanjem migracij in sicer po objavi s strani komisije načrtov za kvote. In ne vem eh, sicer, pravzaprav kje je, moral bi biti tu in eh, govoril v prid stališča, evropskega stališča. Mislim, da je to njegova najpomembnejša naloga. Ja. Bitte, Frau Kodrycka, ja. Gospa Kodrycka. Panie przewodniczący, ponieważ pan Jurek wymienił. Hvala lepa glede na to, da sem bila pozvana s strani gospode eh, Jureka, bi se odzvala. Svet je predstavljala ministrica predsedstva, vršilka dožnosti Evropskega sveta, eh, ki pripravlja vrh vzhodnega partnerstva, ki bo v Rigi jutri in pojutrišnjem, tako da so eh, te neumestne pripravljene.